gospod predsednik. Opsa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie. Drage kolegice in kolegi, prosim, sedite na svoja mesta. Zasedanje se ponovno pričenja. Dame in gospodje, drage kolegice in kolegi. Glede na migracijske tokove se soočamo z zgodovinskim izzivom in z tem izzivom se bomo uspešno spopadli le skupaj. Pokazati moramo solidarnost, solidarnost znotraj Evropske unije in solidarnost izven Evropske unije. Zato bomo kar takoj.